Eh, zelo številni. Hvala lepa, gospa Veržija. Verjetno so tudi druge skupine trdo delale na tem. Zapisnik bo na voljo na začetku naslednjega delnega zasedanja. Če nihče ne bo imel nič proti, bodo resolucije posredovane naslovnikom.